izpusti CO2 nižji. Hvala, gospe in gospodje, sedaj pa sledi glas, sledijo glasovanja. Najprej poročilo tajn, protokol o statutu sodišča, priloga ena, poročevalka ima eh, besedo, gospa tajn. Ja, Gospe in gospodje, eh, glasovali bomo o dveh eh, tehničnih poročilih v zvezi z Evropskim sodiščem. Želim podati naslednje pripombe, ki veljajo za vse poslanske skupine. Evropski parlament zelo obžaluje, da eh, zvišanje števila sodnikov pri Evropskem sodišču, da je to ne uspelo samo zato, ker se države članice niso mogle zediniti, iz katerih držav naj bi prišli ti dodatni sodniki, čeprav se je svet izrekel za to in je bilo na mizi več predlogov. Torej, zato imamo poseben primer, kar zadeva postopek in skoraj ni precedenčnih primerov v Evropskem parlamentu. Torej, da bi vsaj deloma razbremenili Evropsko sodišče, bomo glasovali o predlogu uredbe o prvem delu, drugi del pa nekako ostaja odprt in ta pomembnejši del upam, da bo vsaj do poletja 2014 uspešno zaključen in v eh, imenu državljank in državljanov in podjetij države članice pozivam, da s tretjo oblastjo se ne grejo svoje običajne igrice, temveč da tretji veji oblasti izkažejo uh, ustrezno spoštovanje. Hvala, gospod Gospartajn. Torej, to glasovanje bo poimensko. Uh, glasujemo. Ali ste že dobili kartico, gospod Posselt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi naslednji del poročila gospe Tajn, začasni sodnik iz sodišča za uslužbence Evropske unije. Tudi tu po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto sledi poročilo gospoda Ferma, finančna pomoč skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij. Najprej blok številka ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Potem je drugi eh, sklop brezpredmeten. Glasujemo o tako spremenjenem predlogu komisije. Kdo je za, proti, vzdržani? To je sprejeto. In od osnutek zakonodajne resolucije, poimensko glasovanje, glasujte, glasujemo, ali ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Glückwunsch an den Berichterstatter. Poročevalcema, gospi Tajn in tudi gospodu Fermu. Sledi poročilo gospi Balcani, predlog spremembe, predlog spremembe proračuna številka 3. Glasujemo najprej o celotnem besedilu 1 do 7 v sklopu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto resolu o resoluciji glasujemo po imensko. O celotni resoluciji ste vsi glasovali. Da, s tem je glasovanje končano. Predlog je sprejet. Sledi eh, politika EU v Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu. Predlog resolucije. Najprej glasujemo o predlogu skupine IKR 296 skozi 2012. Kdo se strinja s tem? Kdo je proti? Vzdržani. Predlog je zavrnjen. Sedaj pa skupni predlog resolucije S in D Alde zelenih in GUE. Kdo, se, kdo je za ta predlog? Ne, oprostite najprej moramo ločeno glasovati o številki 12. 12, prvi del izvirnega besedila, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ta točka je, prvi del je sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, to moramo preveriti. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa glasujemo o točki 1, predlog spremembe ILS e 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. No, lahko tudi preverimo elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Sledi predlog resolucije v celoti. Eh, kdo je za? Prosim, da dvignete roko. Kdo je proti? Se kdo vzdrži? To moramo preveriti. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog resolucije je sprejet. Gospe in gospodje, hvala lepa. To je bilo zadnjo plenarno zasedanje pred poletnimi počitnicami. Vsem želim lepe počitnice in dober počitek.